Diamo inizio alla Commissione. Prego, prendiate posto. Prosim da zasedete svoja mesta, tako da bomo lahko začeli s sestankom odbora. Innanzitutto voglio... Želim pozdraviti in se zahvaliti za to, da so prišli k nam Eh, obiskovalci, ki jih je povabil gospod Mark Tarabila, to so kmetovalci veterinariji. Hvala, da ste prišli in dobrodošli v Evropskem parlamentu. Eh, predlagam, da začnemo. Dunque, entriamo nel vivo, riforma... Torej, takoj se bomo lotili skupne kmetijske politike do leta 2020, drage kolegice in kolegi. To je seveda najbolj pomembno vprašanje reforma SKP-ja. 18. Eh, novembra je komisar Čuloš predstavil eh, to reformo in s tem se je tudi začel, začela razprava o tem. Naslednjih mesecih eh, se bomo dnevno ukvarjali s tem, tako da bomo oblikovali ambiciozno skupno kmetijsko politiko za prihodnost, ki bo kos eh, globalnim izzivom in ki bo lahko povezovala proizvodnjo eh, pridelkov, po drugi strani pa tudi skrb za okolje. Že večkrat smo v zadnjem letu ugotovili, da je začetek veljave Lisbonske pogodbe eh, tudi na nas prenesel večji del pristojnosti na kmetijskem področju, tako da lahko tudi sodelujemo v postopku sprejemanja ustreznih predpisov in da smo lahko tudi ustrezni, ustrezno kritični. Eh, torej politični oddelek je pripravil tudi vprašalnik v zvezi s tem, ki je bil razdeljen v angliškem jeziku, čez en teden pa bo na voljo vseh jezikov, jezikih. Sinteza tega dokumenta, povzetek je že na voljo. Pozdravljam direkt direktorjata Sosasaniotisa, iz uh, generalnega direktorjata za, kmeti, direktorata za kmetijstvo, ki nam bo seveda pomagal in odgovoril bolj podrobno na številne vprašanja, ki jih bomo postavili. Takoj pa želim dati besedo Albertu Desu, ki nam bo podal uvod v današnji popovdan. Hvala vsem. Pozdravljam tudi prijatelje iz uh, italijanskega združenja kmetovalcev, ki so prav tako na obisku v Evropskem parlamentu. Albert Des, prosim uh, za uvod. Ja, Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, dragi udeleženci današnje razprave in današnje prededitve, ki jo organizira naš odbor. Želim na kratko uh, se odzvati na to, kar nam je predlo predložil komisar Čološ. Prvo oceno smo podali neposredno po predstavitvi. Želim se zahvaliti tudi delovni skupini tega odbora, ki je že obravnavala celo vrsto vprašanj in po predstavitvi sporočila gospoda Čološa sem rekel, da je to poročilo dobro izhodišče za razpravo, da pa so odprta še številna vprašanja. In če si sedaj ogledam to, kar je pripravila delovna skupina, be, vidim, da je 74 vprašanj, ki jih bomo v naslednjih tednih in mesecih eh, morali, na katere bomo morali odgovoriti, oziroma komisija bo to morala storiti. Predlog komisije je odprče v mnogih točkah, vendar vidim pri tem veliko možnost za parlament, da smo v našem poročilu bolj podrobni in da pač naš odbor sklene močno poročilo, ki bo dobilo tudi večino v parlamentu. Pozdravljam to, da uh, se komisar, da komisar ustraja na dveh stebrih. Čeprav je tu še veliko vprašanj, o katerih se moramo pogovoriti, da naj bi prvi stebr financirali sto odstotno iz proračuna EU, to ni sporno, druga, drugi stebr pa naj bi bil sofinanciran. Delim mnenje komisije, da je treba bolj pravično porazdeliti neposredna plačila med državami članicami po letu 2013 in da današnja razlika med državami članicami ne more ostati na isti ravni kot je danes. Vendar je treba razmisliti tudi o tem in tudi o tem smo že razpravljali, da če razpravljamo o številkah in razlikah med eh, novimi in starimi državami članicami, te številke se bodo do leta 2014 spremenile. Torej, za stare države članice imamo 288 evrov na hektar, za leto 2008 v novih državah pa samo 98 evrov, ampak do leta 2013 se bo to spremenilo. V starih državah članicah bo ta znesek 288 ostal enak, v novih pa se bo že povečal na 192, tako da razlika med starimi in novimi državami članicami do 2014 ne bo več tako visoka, niti ne bo znašala 100 evrov. Se pravi, da posledice ne bodo tako dramatične, kot se to pogosto prikazuje, ker tudi stare države članice imajo dva in polkrat večjo eh, površino kot nove, bi eh, zadostoval znesek 25 evrov na hektar, da bi nove države članice dosegle isto raven. Mislim, da bomo tu eh, ta problem eh, rešili v tem poročilu. 2014 ne sme prideti, priti do abruptnega prehoda, torej potrebna so določena prehodna obdobja. Kjer pa imam največje pomisleke, To je predlog komisije glede zelene komponente v prvem stebru. Prav gotovo bodo tudi mnenja v tem odboru različna o tem, ampak mnoge, mnogi pogovori, ki eh, sem jih doslej imel, eh, ministri za kmetijstvo eh, se povežejo, povežejo z mano oziroma želijo govoriti z mano in vsi oziroma nikogar nisem srečal doslej, ki bi mi rekel, da je možno v praksi izvesti ta predlog komisije. Vse skrbi, da če bi ta predlog komisije uh, tako kot je zamišljen, dejansko tudi sprejeli, da bi to bilo zelo, zelo težavno. Kar prav tako, eh, na kar se prav tako opozarja v teh pogovorih je, da moramo seveda javnosti utemeljiti, zakaj potrebujemo eh, izravnalna plačila za kmetijstvo. Eh, ampak vprašanje, eh, kakšni naj bi bili izdatki za to zeleno komponento v prvem stebru, to je odvisno predvsem od tega, ukoliko bodo na voljo finančna sredstva za to. Sedaj bi povedal številko, ampak ta ni dokončna, če bi imeli proračun, kjer bi ostalo 150 evrov v prvem stebru, kmetom ne moremo uh, od kmetov ne moremo zahtevati velikih investicij v varstvo okolja. Če bi imeli več denarja na voljo, je situacija seveda drugačna, ampak eh, to je treba upoštevati. Torej, dokončno odločitev bomo lahko sprejeli šele v zakonodajnem poročilu, ko bomo vedeli, koliko bo na voljo denarja za kmetijsko, kmetijsko politiko v prihodnosti. In glede denarja bi pripomnil, Torej, in tudi o tem smo že govorili tu in mogoče bi se lahko o tem obveščalo tudi javnost. E, torej, stroški kmetijske politike v Evropi je 40 odstotkov oziroma pa padu pod 40 odstotkov do 2013, ker je kmetijska politika eno od redkih področji, ki se uh, obračunavajo na evropski ravni. Če bi vse proračune računali preko Bruslja, potem bi kmetijska politika znašala en odstotek. Ampak razlog za to je, da oziroma v 70-ih letih so stroški za kmetijsko politiko v proračunu EU znašali tudi že 87 odstotkov. Vem, ampak vem, torej moje, moje mnenje je, ampak torej da moramo jasno ločevati med prvim in drugim stebrom in da moramo okoljske ukrepe in ukrepe v zvezi z javnimi dobrinami bolj namestiti v drugi stebr. V poročilu so postavljena tudi vprašanja, ko je treba še najti bolj jasne definicije. Če se na primer govori o omejitvah, o zgornjih mejah, potem seveda bi morali vedeti, kakšna bi lahko bila taka zgornja meja ali kaj je dejavn kmetovalec. O tem bo razprava zelo živahna. Mislim, da je težko najti pravno potrebne razmejitve. In če bi potem Evropsko sodišče spet vse uh, Eh, razveljavilo, to ne more biti smisel nove usmeritve kmetijske politike. Sem istega mnenja kot komisija, da je treba uveljaviti tako imenovani regionalni model pri neposrednih plačilih in regija in posamezne regije je treba enako obravnavati v zvezi z neposrednimi plačili, kar zadeva podpore malim kmetom, o tem se seveda lahko razpravlja, ampak tudi tu je treba jasno definirati, kaj je mala kmetija in ta znesek ne sme biti prevelik. 13, pet milijona kmetov imamo v Evropi po sedanjih statistikah, če bi imeli neko osnovno premijo tisoč evrov, tako kot so nekateri predlagali, bi to pomenilo 13,5 milijarde evrov se pravi, da moramo najti neko pravo razmejitev, če želimo dodatno nekaj uh, izdati za male kmete, potem moramo najti prave razmejitve in tudi tak sistem, ki bo kolikor toliko pravičen. Tržni ukrepi, to bo po mojem pomembna točka danes, torej tudi doslej se je že razpravljalo o tem, kot torej, intervencije naj bi se oh, ohranile, vendar v določenih primerjih naj bi obstajala tudi možnost, da se ukini te uh, intervencije. Mislim, da odbor to podpira in uh, pogovarjal sem se z uh, predstavniki različnih političnih skupin in vsi so mnenja, da se morajo ohraniti ti mehanizmi, kajti če ukinemo te mehanizme In če se potem izkaže, da zaradi velikih tržnih moten ponovno potrebujemo te mehanizme, bi trajalo veliko predolgo, da bi jih ponovno prejeli na evropski ravni. Pozdravljam odločitev komisije, zapisano v sporočilu, da je pomoč, da se pomoč za prikrajšana območja in za gorska območja ohrani v eh, drugem stebru, potem govora je tudi o obveznih in eh, prostovoljnih podporah, pri čemer eh, je za obvezne podpore predvidena nižja, nižje sofinanciranje, torej sofinanciranje do 10 odstotkov, in za manj prioritetne ukrepe bi lahko predvideli tudi višjo stopno kofinanciranja, sofinanciranja. Sofinanciranje ni nujno iz javnih sredstev, pri čemer pa naj bi neka minimalna stopnja bila iz javnih sredstev. Potem celotno področje podeželja, tudi tu je še odprtih veliko vprašanj, tudi kar zadeva razmejitev med drugim stebrom in strukturno politiko, to so teme, o katerih je treba razpravljati v naslednjih mesecih. Danes sem se pogovarjal tudi z znanstveniki, torej tudi kmetijske raziskave je treba omeniti v poročilu, kajti Evropa eh, mora, eh, ne sme zaostati za preostalim delom sveta. In, sem pa vendarle optimističen, da bomo našli nek pošten kompromis, ki bo tudi podpora komisarju za kmetijstvo v komisiji. S komisarjem želimo dobro sodelovati in ga tudi podpirati v teh razpravah, ki bodo potekale v komisiji. To so bile moje prve pripombe. Uh, torej v moji družini imamo smrtni primir, eh, tako da moram čez eno uro približno zapustiti sestanek tega odbora in prosim eh, za razumivanje, da se moram vrniti domov. To je bil torej uvod v to razpravo o kmetijski reformi. Hvala, Albert. Mislim, da imamo sedaj dovolj gradiva za razpravo in sedaj bomo takoj začeli to razpravo. In kot prvi ima besedo Stefan Lefol. Hvala lepa, predsedojoči. Albert je naredil eh, splošno predstavitev svojega prestopa in o tem seveda moramo skupaj sedaj razpravljati. Zdi se mi, da bi moral ustrajati na štirih, petih. To. Prvo je organizacija dveh stebrov. Torej, stvari morajo postati bolj jasne, to, kar je pač predlagal komisar. E, in v prvem stebru potrebujemo pač uh, jasno opredelitev enoletnih pomoči, v drugem stebru pa večletne pomoči. In mi se moramo pogovarjati o tem, kako lahko to izvedemo. Potem drugič eh, eh, kompenzacije, plačila, eh, tudi za območja, ki niso enostavna, tudi to je predmet obravnava. Drugič, eh, Albert, eh, govoril si tudi o socialnih zaposlitvah. Gre torej za male kmetije. Povedal si tudi nekaj številk. Treba je preveriti, kaj lahko naredimo na tem področju. Treba je torej eh, omogočiti neko pavšalno plečilo za male kmetije. Na ta način se bo zagotovil obstoj teh malih kmetij, teh malih obratov in očitno je tudi komisija šla v to smer. Pri teh eh, socialnih zaposlitvah eh, se zastavlja tudi vprašanje, eh, aktivnega kmetijskega eh, prebivalstva in eh, na tem področju treba še delati. Torej, potrebno je, da komisija podpira tisto linijo, ki pravi, da se pomoči izplačujejo samo takrat, ko se zagotavljajo delovna mesta. To ni darilo za kmetovalce. To je zelo pomemben element. Potem tretja točka. E, gre torej za zeleno komponento kmetijske politike. To je zelo pomembno za evropsko kmetijstvo. Cilj je, da bomo zagotovili ekonomsko in ekološko učinkovitost. Ne moramo imeti eno ali drugo, temveč oboje je potrebno. Morda pač eh, se stopnje zmanjšujejo deloma, vendar okoljski faktor je treba ustrezno upoštevati. Treba je razmisliti o predlogih eh, komisarja in treba je izpostaviti naše cilje. Eh, predlogi eh, komisarja so konvencionalni. Eh, gre za stvari, ki že obstajajo. Treba je torej preveriti, kako lahko to obravnavamo v širšem modelu, ki zagotavlja ekonomiko in ekologijo kmetijske ga gospodarstva. Drugi stebr, pogodbe, tu je treba biti bolj natančen in treba je natančno preiskati to tematiko. Potem pa še nekaj, kar je Albert omenil, gre za urejanje trgov. Torej, kolikor lahko, moramo obvladati dva fenomena. Prvo je kriza, ki zahteva seveda javno intervencijo. E, torej, imamo seveda določena zavarovanja, vendar, ko je kriza, velika in resna, naprimer, eh, da gre za pojav določenih eh, kužnih bolezni, da gre za gospodarsko krizo. Tu moramo posegati, tu gre torej za večjo krizo, ki je težavna. In potem eh, drugo vprašanje, ki se na tem področju zastavlja, je tudi gibanje, nihanje cen Eh, gre za, torej, za velika nihanja v cenah, eh, ki jih moramo upoštevati. Mi torej moramo ohraniti vse mehanizme intervencij, ki jih imamo danes, s tem se strinjam. In v krizi smo to tudi videli. Eh, če nimamo več teh eh, instrumentov, ne bi imeli več tudi nobenega urodja za ukrepanje v krizi, se pravi, potrebujemo jih še naprej. Hkrati pa moramo tudi razmisliti o tem, kako lahko preprečimo nihanje cen. In eh, to so pač te štiri glavne točke v tej razpravi. Torej, mi seveda moramo imeti pred očmi naše cilje, ki jih je že predstavil Žoš Lyon. Mi ne bomo sprejeli ponovne nacionalizacije SKP-ja. In drugič, mi želimo omejiti sofinanciranje na to raven, ki jo imamo danes, eh, zato se je angažiral Evropski parlament. Treba je govoriti tudi o proračunskih perspektivah, o prestrukturiranju kmetijskega proračuna in treba je videti, kakšna je povezava med proračunom za kmetijstvo in tudi za teritorijalno kohezijo. Torej, eh, Te točke so zame pomembne in tu moramo imeti pobudo in mi moramo poskrbeti za to, da bo SKP skladna politika, močna politika in eh, da bo to tudi ustrezno upoštevala komisija v svojem zakonodajnem paketu. Hvala Stefan, sedaj pa Mark Tarabela, prosim. Merci, président, mais je crois que Hvala lepa. Mislim, da je Stefan Lefol eh, že povedal glavne stvari. Mislim, da je ta dokument komisije odlična podlaga, je pa še nekaj odprtih vprašanj. Bojim se, da bodo kolegi mislili, da sem eh, nekoliko osredotočen samo na eno temo, vendar kljub vsemu želim nekaj spregovoriti o nihanju cen, nihanju stroškov. To je nekaj, kar eh, vpliva seveda na kmetovalce, zlasti na mlade kmetovalce, ki se bojijo investirati Dejstvo je, da se tudi število kmetov eh, mlajših od 35 let zmanjšuje in eh, bojijo se pravzaprav investirati dolgoročno na rok 20 let. In to je pravzaprav šipka točka tudi v tem sporočilu komisije, ki ne govori o tem, da je treba urejati, regulirati trg. Stefan je omenil krizo in eh, mi se soočamo torej z veliko. Uh, velikim nihanjem cen in stroškov. In tu je treba zagotoviti tudi javna sredstva, da se pač pomaga in ta parlament bi moral poskrbeti za močno večino, ki bo eh, pravzaprav se lahko zoprstavila tudi svetu, torej kmetijstvo v naših državah, ne glede na to, kakšna je proizvodnja, ali gre za meso, žitarice ali kaj drugega. Torej, mi moramo tu narediti nekaj konkretnega, kajti sporočilo komisije tu ni dovolj jasno. E, torej, 80 odstotkov tega sporočila je pozitivnega, 20 odstotkov pa je še pravzaprav odprtih, eh, tu še nismo našli odgovorov in ravno to eh, gibanje eh, cen je šipka točka. Seveda določene eh, cene oblikujejo drugot eh, in mi moramo tu pripraviti primirne odzive. Hvala, Mark. Sedaj pa James Nicholson, prosim.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 neposredna plačila za dejavne kmete. Tukaj ne smemo pozabiti, kakšen je bil cilj skupne kmetijske politike in kakšen je cilj, namreč proizvodnja hrane. To je bila absolutno nujna odločitev. Naprimer, v Romuniji imamo 2,5. Eh, oziroma 2,9 milijonov hektarjev, ki se ne uporabljajo in to nastane okoli 300 milijonov evrov letno, torej skoraj da polovica vrednosti neposrednih plačil še vedno pa moramo danes razmišljati o tem, kakšna bo opredelitev dejavnega kmeta. Če se želimo izogniti krivici in če želimo spostaviti izvedljiv sistem, potem neposredna plačila za velike kmetije in omejitve teh plačil. Tukaj moramo prvo razmisliti o tem, kaj velika kmetija sploh pomeni in kako bi lahko preprečili fikcijsko sodno razlikovanje med temi kmetijami kmetijami. Tukaj so potrebna plačila, vendar pa potrebujemo tudi strukturo strukturne ukrepe za modernizacijo tega sektora, če se želimo, da bo evropsko kmetijstvo resnično konkurenčno. Zato mora biti drugi stebr dobro zasnovan, dobro upravljen in dobro premljen s finančnimi sredstvi. Prejšnji teden v Štrasburgu smo se pogovarjali, da reforma nima smisla, če ne bomo poenostavili skupne kmetijske politike. Kmetijski proračun mora biti namenjen kmetom. Ne sme se stek tekati v žepe uradnikov, ki izvajajo kontrole na kmetijah. In to, kar skrbi mlade kmete, naprimer Julis Beke z eh, CEJE, je danes omenil zamisel o dodatnem plačilu za mlade kmete znotraj prvega stebra. Treba je preveriti, do kakšne mere je to vrstna rešitev izvedljiva in ali bi jo lahko sprejeli v naših prihodnih dejavnostih. Hvala. Bene, grazie, vice... Hvala podpredsedniku Nikoliskiju in sedaj ima besedo gospod Reimers. Gospa Reimers. Hvala lepa. Rada bi opozorila na to, da če prvi stebr napolnimo z novimi vediki, da bo več birokracije. Birokracije za kmetovalce pomeni stroške, stroški pa pomenijo seveda slabši položaj na svetovnem trgu. Če povzročimo več eh, birokracije, se povišajo stroški za kmetovalca in se zmanjša njegova konkurenčnost na svetovnem trgu. Treba je preveriti tudi gospodarske vedike obratovanja. Samo preverjamo, ali so kmetije ekološke, ali skrbijo za eh, živali, vendar pozabimo, da morajo zagotoviti dohodek za svoje družine. Tudi pri kmetovalcih eh, traja dan samo 24 ur in če vse dan morajo stvari zapisovati, dokumentirati, tu malo, tam malo, eh, Če torej eh, delovni čas uporabi za izpolnjevanje določenih dokumentov, potem ne more biti produktiven. In eh, preveč eh, torej eh, morajo delati za neke politične interese, pa naj gre za varstvo okolje, krajine in podobno, pač eh, odvisno od tega, kaj je ravno moderno v družbi. In eh, dosti krat pozabljamo, da je kmetijstvo primarni sektor gospodarstva, na katerem naj bi temeljilo evropsko gospodarstvo v celoti ta sektor ne deluje, če ga postavimo eh, na glavo. In spodaj imamo samo majhen del primarnega sektorja, potem pa nek srednji sloj in čisto na vrhu velikansko birokracijo, ki živi od tega, kar se preizvede. In Mi moramo imeti proizvajalce, ki res delajo in ne zapisujejo zgolj stvari. Potem vprašanje, kaj je aktivni kmet. Ta definicija bo nevarna. Nekje bo treba potegniti črto. To je isto pri razpravi o majhnih in velikih kmetijah. Če pač postavljamo zgoraj mejo, se zastavlja tudi vprašanje, kje se pravzaprav začne sploh kmetija. E, se pravi določitev spodnje eh, meje. Mi smo v Evropi različni, imamo različne regije, različno zgodovino, različno pot v Evropsko unijo in eh, to, kar deluje v Italiji, morda sploh ne bo delovalo v Skandinaviji in podobno. Eh, potem pa tudi pozabljamo, eh, ali je zahteve res možno izpolniti. Eh, Naprimer, to, kar je dobro v eni državi, je morda v drugi državi škodljivo za gospodarstvo in ni izvedljivo. Ko oblikujemo kmetijsko politiko, moramo dopuščati eh, um, da kmetje sami opredeljujejo svoj razvoj. Mislim, da to znajo. Mi potrebujemo učinkovito kmetijstvo. To je ekonomsko in eko ekološko smiselno kmet eh, po naravi sami eh, skrbi za naravo, on živi z naravo, to je njegov osnovni kapital. In eh, mi ne smemo izhajati iz domneve, da se on bori proti krajini. To ne bi bilo dopustno. Hvala lepa. Hvala, gospa Reimers. Sedaj pa je na vrsti Herbert Dorfman. Hvala, gospod predsednik. Vse, kar je povedala govornica pod, pred mano, bi lahko podpisal in tu tudi dokazuje, kako nadstrankarsko razmišljamo o tej temi, ampak želim kljub temu še postaviti nekaj dodatnih vprašanj. Mislim, da smo v zadnjih tednih veliko govorili o pravični porazdelitvi sredstev v prvem stebru med državami članicami. Moramo pa razmisliti tudi o tem, kaj se dogaja v državah članicah. Če vzamem eh, primer iz Italije, iz katere prihajam v moji regiji, so plačila, neposredna plačila iz prvega stebra daleč pod 50 hektarjev Eh, evri na hektarju. 100 km eh, oddaljeno od nas pa 400 evrov. Torej tudi to vprašanje moramo obravnavati in eh, to vprašanje ni prijetno za vse, ampak ne moremo se mu izogniti. Nekaj drugega pa je model. Eh, po, razdelit, eh, po razdelitvi sredstev iz prvega stebra. Torej, govorilo se je že o zeleni komponenti. V predlogu komisarja je najti tudi idejo, da bi imeli neko dodatno plačilo za eh, območje z omejenimi možnostmi. Doslej je šlo samo za razdelitev denarja uh, iz drugega stebra, torej pri uh, razvoju podeželja. Torej, držako razdelila samo denar, ki ga je dobila iz drugega stebra. Če pa v prvem stebru ni sofinanciranja za plačila za, za prikrajšana območja, potem bi razprava o razmejevanju teh območij dobila novo razsežnost in to razpravo smo jo prekinili pred eh, nekaj meseci in eh, v sporočilu komisije o tej razmejitvi ni nobenih dodatnih informacij. Nekaj kolegov je že omenilo vprašanje mladih kmetov. Eh, Včeraj smo slišali predlog, da bi uh, mladi kmetje dobili nek dodatek. Ne vem, ali je to izvedljivo, ampak nasplošno se mi zdi, da v sporočilu komisarja manjka ta točka, vprašanje mladih kmetov in ali sploh še imamo dovolj mladih kmetov, bo osrednje vprašanje kmetijstva v naslednjih letih. Če se bo razvoj nadaljeval tako, kot kakršen je bil doslej, se sploh ne splača govoriti o tej politiki, ker čez deset let ne bo več dejavnih kmetov. In zato mislim, da moramo se potruditi, da bi čim več mladih ostalo v kmetijstvu in to naj bi bil tudi naš primarni cilj. Seveda pa moramo razmisliti o tem, kako udejanjiti tak cilj. Tudi jaz nimam konkretnih idej, ampak treba bo najti ukrepe ki bodo to omogočili. Pa še nekaj o drugem stebru. Kar zadeva debirokratizacijo za, za male kmetije in pristop eh, v sporočilu se mi zdi zanimiv. Ne gre za to, da bi mala, pod, mala kmet, male kmetije dobile nek osnovni znes, znesek. To eh, sem proti temu, to bi stalo neverjetno veliko in bi vodilo tudi do tega, da na določenih območjih Evropske unije sploh ne bi bilo prišlo eh, do eh, strukturnih sprememb, ki pa so potrebne. Gre pravzaprav bolj za to, da se poenostavi izplačevanje, da ni toliko birokracije, da ni treba izpolnjevati toliko obrazcev torej da se prepriči to, kar je bilo rečeno, da večji del denarja požere pravzaprav birokracija, uradniki. In če vidimo poenostavitev v tem smislu, potem je vendarle možno uresničiti to ali ono in za mala kmetija bi, kmetije bi lahko našli rešitev, ki ne bi bremenila proračuna, ki pa bi bila zelo koristna, kar zadeva zadovoljstvo, pozitivno vzdušje med uh, kmeti, ki jih to zadeva. Hvala. Bene, Hvala. Gospod Dorfman, sedaj pa gospod Kos, gospa Kosinčar. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz želim poudariti, da se mi zdi neobhodno potrebno, da sta jasno ločena, prvi in drugi stebr in to, to mora ostati tudi v prihodnje tako. Predvsem vidim nevarnost, da bi prišlo do tega, da se izvotli pravzaprav drugi stebr in če spremljamo razprave v zadnjih mesecih, kako zelo zainteresirana so druga področja za sredstva iz kmetijskega proračuna. Mislim, da ne bi bilo koristno, če se preveč krigamo med sabo. Tudi kar zadeva zeleno komponento, sem istega mnenja kot tisti pred mano. Torej, večje upoštevanje varstva okolja bo pomenilo tudi več birokracije. In če v odboru vedno spet poudarjamo pomen sprejemljivosti eh, sredstev za kmetijstvo v Evropi, potem ne smemo pozabiti, da morajo seveda tudi kmetje in kmetice eh, se prepoznati v naši politiki. To, kar smo slišali včeraj o mladih kmetih, nam je pojasnilo, kako drastičen je razvoj na področju kmetijstva. Sedem odstotkov kmetov v Evropi je mlajših od 35 let in to je zastrašujoča številka. In mislim, da bi bilo zelo pomembno, da v tem poročilu najdemo konkretne odgovore, da bi nekako se uprli tudi temu staranju prebivalstva. Mislim, da je treba predvideti ukrepe za izobraževanje, za investicije. V Avstriji imamo naprimer tak sistem, če mlad kmet prevzame kmetijo in če lahko dokaže, da ima ustrezno izobrazbo, tudi dobi nek štartni kapital ki mu pač omogoča, da, da lažje eh, stopi na, eh, v to dejavnost, gospod Sikireski in potem gospod Kanjeti. Naša razprava o reformi skupne kmetijske politike Prihaja v pravem času, kajti sočasno razpravljamo tudi o novi finančni perspektivi, o strategiji EU 2020, imamo tudi preučitev proračuna, različnih politik, tudi zdravstveni pregled skupne kmetijske politike. To pomeni, da moramo imeti širok pristop. Hkrati pa imamo krizo v Evropi in nove izzive pred nami. To pomeni, da je položaj resnično nekaj posebnega. In vprašati se moramo, kakšen bo proračun. To je dejansko zelo pomemben element. Drugo, če želimo imeti učinkovite rešitve, moramo dejansko res, analizirati kmetijsko politiko, njeno zgodovino in dosežke. To je eden od največjih dosežkov, namreč prav ta politika, ki je zelo uspešna. Prejšnji uspeh skupne kmetijske politike ponazarja dejstvo, da moramo s temi prizadevanji nadaljevati. To politiko moramo peljati naprej. Gre za velik in uspešen napredek in velik uspeh naše celine. Zlasti danes, ko nas obkroža toliko problemov glede oskrbe z energetiko, z energijo in tako naprej. Skratka, to je dejansko velik izziv zagotavljanje oskrbe s hrano in živili. Imamo nekaj zgodovine. Zdaj pa k stebrom. Prvi stebr naj bi zagotovil prihodke v kmetijstvu, drugi stebr pa naj bi bolj spodbujal nad, um, razvoj kmetijstva. Uh, vprašanje pa je, koliko denarja, po kakšni metodi in koliko sredstev nameniti kateremu od stebrov in koliko teh sredstev razdeliti po kateri od državi članic. Kajti tukaj imamo različne strukture, imamo majhne, velike gospodarske obrate oziroma kmečka gospodarstva. Vprašanje je, ali naj bi podpirali manjša gospodarstva, morda manj eh, podpirali velika gospodarstva. Dodatno vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, zadeva konkurenčnost, kajti običajno so večja gospodarstva bolj intenzivna, bolj konkurenčna. Tudi bolj intenzivna in tudi včasih manj prijazna do okolja. Torej, najti moramo neko zlato sredino. Hkrati pa moramo ohranjati tudi mehanizem intervencij, še zlasti, ko govorimo o žitaricah, kajti nestanovitnost cen žitaric vpliva na perutnino, na mesni trg in če se bomo borili proti nestanovitnosti cen, eh, je to najlažje doseči pri žitaricah tukaj bomo, če bomo imeli dobre letino žitaric v prihodnje, bi lahko te uh, rastline uporabljali tudi v energetske namene. Naj sklenem, gospod predsednik, stabilnost je pomembno, s tem se strinjam, vendar pa stabilnost ni vse. Pred očmi moramo imeti tudi zunanje dejavnike, zunanje okoliščine, globalne razsežnosti, torej tudi razprava in pogajanja znotraj eh, svetovne trgovinske organizacije. Ne moremo se izolirati. Če bi se izolirali, bo naša konkurenčnost zgolj manjša. Zato je treba dejansko upoštevati vse te usmeritve, vsa ta vprašanja hkrati. Ne morem si predstavljati Evrope brez skupne kmetijske politike. Ta koristi vsem evropejcem, potrošnikom in tako naprej. Skupna kmetijska politika je tudi neke vrste politika zdravja, ki določa stanje zdravja v Evropski uniji. Torej, ta politika se tiče ljudi. Eh, jim, daje, jim podaja roko. Gre za politiko, ki gre od ljudi k ljudem in to moramo upoštevati, ko jo reformiramo. Hvala, gospod Sikirski, sedaj gospod Kanjete in potem gospa Robust. Gospod predsednik, dokument komisije je resnično dobra podlaga za razpravo o skupni kmetijski politiki v naslednji fazi. Za takšne države članice, kot je Latvija, je to eno od, je eno od glavnih načel tega dokumenta neposredno plačilo in tudi poštena razdelitev neposrednih plačil. Albert Des omenja leto 2013, takrat naj bi bile, bila ta neposredna plačila prilagojena, nekoliko približana med starimi državami članicami. Uh, za nekatere bodo ta plačila boljša, za druga slabša. Latvi, v Latviji bodo ta plačila še vedno zelo nizka. Zato menim, da potrebujemo individualni proces prilagoditve za vsako posamezno državo članico. To smo omenili tudi, ko smo se odzvali na poročilo Đorđa Lajona in ko smo omenjali prehodno obdobje do leta 2013. Latvijski kmeti menijo, da to vrstnega prehodnega obdobja sploh ne bi smelo biti ali pa da naj bi bilo čim, čim manjše. Kdor je spremljal dogodke zadnjih let, je lahko opazil, da je sedaj generacija ljudi delala v položaju nepoštenih pogojev. Latvijski kmeti ne podpirajo zgodovinskih pripomp, ki se še vedno znova pojavljajo, ki jih je še kar naprej mogoče slišati. Da stika je pasti pri nas, ne vem, lizigo konkurenc. Če govorimo o podr podržavljanju. Tudi tega latvijski kmeti niso veseli. Zaradi tega je konkurenčnost le še manj poštena. Zato si želimo jasno financiranje obeh stebrov, kot tudi porazdelitev funkcij in nalog obeh stebrov. Imamo stebr za proizvodnjo in tudi stebr, ki določa stil življenja na podeželju predlog komisije, da naj bi kmeti v regijah dobili neko plačilo. ki naj bi bilo sorazmerno z poprečnim plačilom v Evropi, ta, podpor, ta predlog je vsekakor treba podpreti. Zelo pomembno pa je, kako bomo zagotovili to sorazmernost in kako bomo ugotovili, kaj sploh je regija. Zadnja moja pripomba pa je bolj konceptualna. Naša želja, da bi reformirali skupno kmetijsko politiko se nahaja v viharnem obdobju globalnih dogodkov. Vedeti moramo, da moramo, da moramo poskrbeti za varno skrbo s hrano, potrebujemo naše oziroma prihodke za naše kmete in skupna kmetijska politika mora biti takšna, da jo bodo razumeli tudi naši davkoplačevalci. Biti mora taka, ki bo lahko konkurirala po vsem svetu. Poleg tega si Latvija želi tudi, da bi skupna kmetijska politika poskrbela za to, da bi prebivalstvo na podeželju ne uh, padalo. Ja, Hvala lepa, predsedujoči. Mi se moramo vprašati, kako lahko naredimo zanesljivo kmetijsko politiko, ki bo poskrbila za to, da bodo proizvajalci v Evropi še naprej eh, proizvajali za dosti kakovostih proizvodov, da se kmetje veselijo svojega dela in da eh, Eh, imajo na koncu tudi nekaj zaslužka na svojem računu. Pri tem pa seveda ne smejo eh, pozabiti na interese biotske raznovrstnosti in varstva podnebja. Eh, sprašujemo se, ali je tu zadosten status quo, ki ga rahlo prilagodimo, ali pa je treba se usmeriti nekoliko drugače. Torej, mi ne smemo pozabiti na teme, kot so biotska raznovrstnost in ukrepe, ki zaustavljajo in upočasnjujejo podnebne spremembe. Torej, eh, eh, kmetje, eh, tu lahko pravzaprav obravnavamo na dva načina. Po eni strani so proizvajalci toplogrednih plinov, po drugi strani pa seveda trpijo zaradi segrevanja podnebja. In le, če bomo prepričali državljane Evropske unije, da se skupno kmetijsko politiko zagotavlja neka storitev za eh, družbo in eh, če jih prepričamo, da zato plačujemo kmetu, eh, šele tedaj bodo eh, kmetje dobili tisto priznanje, ki si ga zaslužijo. Pozitivno z mojega vidika socialdemokratke je um, pravzaprav, Eh, dejstvo, da bi lahko vedli tri stopnje za neposredna plačila. Najprej eh, prva stopnja, osnovno plačilo, ki je vezano na ekološke in socialne eh, kriterije in temelji na pogodbenem razmerju s kmetom. Druga stopnja, to je plačilo dodatnega zneska eh, za kmetije v regijah s slabšimi predelovalnimi pogoji. In tretja stopnja, plačila za okoljske storitve, naprimer ekstenzivno pašništvo komisija v svojem dokumentu eh, želi prvi stebr eh, drugače urediti in uvaja zeleno komponento. Aktivni kmetje naj bi tudi profitirali zlasti tisti, ki delajo za družbo. To pa ni zastonj. Eh, zato je treba vzeti veliko denarja v roko, zato da pač bodo kmetje dobili ustrezno plačilo. To pozdravljam. Pomembno je, da imamo trajnostno multifunkcionalno kmetijstvo in to bomo dosegli le, če bo denar pristal pred tistih, ki obdelujejo površine. Sedaj moramo odgovoriti na 74 vprašanj, torej gre za podrobnosti. Pred nami je velika odgovornost, cilj je močno kmetijstvo, zdravo kmetijstvo in okolje, eh, prijetno podeželje. To želimo obdržati v naših rokah, kajti mi smo odgovorni za to in moramo poskrbeti za to, da se bo našim državljanom dobro godilo v naših regijah. Mi bomo s tem zagotovili tudi zadovoljno eh, družbo in samo zadovoljno družbo bomo lahko izvedli SKP. Hvala, gospa Robost. Sedaj pa gospod Anjo. Evans. Chairman, I won't keep you long. You won't have to wave the hammer at me. A couple of points mikrofon, prosim. Se pravi, čujem, nekaj točk bi spostavil. Steven Fall je šel iz dvorane, pa sem imel vprašanje za nj. Kako majhna naj bi bila majhna kmetija, da se bo kvalificirala za minimalno plačilo, kajti tukaj bi lahko delili na pol in še na pol in še na pol, tako da bo potem en delček tvoje kmetije prav ustrezne velikosti. Tako je krasno pritegniti mlade kmete v industrijo. Skratka, ko boste dobili otroka, boste dobili za to pokojnino do, kon, do smrti. Žal pa bodo za to morali plačevati tudi davkoplačevalci in to nesorazmerno in ne bodo veseli, ko bodo videli, da se njihovi davki porabljajo za to, da se subvencionira delo ene osebe pet ur na majhni kmetici. Spet smo govorili o, kmeti, o podnebnih spremembah. Moja kmetija je sedaj pokrita z 70 centimetri snega. Dovolj ste storili, da bi uh, ustavili segrevanje zemlje. Zdaj pa nehajte, dovolj bo. Bene. Onorevole Evans. Gospod Evans, prosim. Thank you. Thank you, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eden od predhodnih govornikov je omenjal razlike znotraj držav članic, ne le med državimi članicami. To je nekaj, kar velja tudi za Wales, ki ga zastopa in to je nekaj, kar je treba povdariti, ko govorimo o neposrednih plačilih, ki niso enaka kot je stališče britanske oziroma angliške uh, vlade, kajti tukaj so mnenja med valižansko in angliško vlado različna. Veliko valižanskih kmetov deluje v območjih z omejenimi možnostmi in tisti, ki delajo na višinskih kmetijah, dejansko so na samem obrobju. Nekateri so govorili o globalnem trgu, o nestanovitnosti cen, o cen, ki rastejo in o tem, da maloprodajalci pritiskajo na kmete in da je le malo dodane vrednosti znotraj prehrambne verige. Ti moji kmeti so zelo odvisni od neposrednih plačil, da lahko finančno preživijo. In vemo, da ne bo v finančnem položaju bistvenega izboljšanja kaj k malu. Torej, to okrožje, ki ga sama predstavljam, tu bi pomenilo, da če teh neposrednih plačil ne bi bilo več, da bi številni kmeti morali prenehati z dejavnostjo. To želim dejansko povdariti. Seveda razumem, da se bo SKP eh, premaknila z zgodovinskih plačil na plačila na območje na površino. To bo tudi za nas pomenilo veliko spremembo, zato potrebujemo zadostno prehodno obdobje, da bi naše kmete lahko zaščitili. Strinjam se z drugimi, da obstaja potreba po poenostavitvah. Prav tako potrebujemo več podrobnosti glede sprememb v prvem in drugem stebru in kaj bo to pomenilo za financiranje vsakega od stebrov. Govoriti moramo tudi o varnosti skrbe s hrano, ki je seveda v samem srču naših debat kot je rekel predhodnik pred mano, pa je tukaj treba prevzeti tudi okoljsko odgovornost in tudi pripoznati vlogo kmetov v boju proti podnebnim spremembam. Tudi ta je zelo pomembna. In mislim, da ti dve vprašanje, torej varna oskrba, shrano, razvoj podeželja, okoljski vidiki, boj proti podnebnim spremembam, teh vidikov ne moremo ločiti od naše skupne politike. Hvala. Hvala, kolegica Evans.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 podeželskih območij, zato potrebujemo podporo novih dinamičnih elementov na podeželju. Hkrati pa moramo ustvariti takšne pogoje, da se bodo ljudje lahko bodi si preselili um, nazaj na podeželje. In to mladi, dinamični ljudje, ki bodo lahko dejansko dejavno sodelovali v kmetijski proizvodnji in kmetijske dejavnosti. Torej, moramo se dejansko smeriti bolj k dejavnim kmetom. To predstavlja tudi priložnost, da opravimo, popravimo izkrivljanja, ki so se pojavila z poklicnim subvencioniranim kmetom. Vendar pa bi morali začeti tudi razpravljati o merilih, s katerimi bomo označili dejavnega kmeta. Pri tem pa moramo upoštevati tudi posameznosti, posamezne značilnosti, ki um, so značilne za posamezno državo, ampak verjetno tudi za posamezno regijo znotraj ene države. Naprimer, sočasno menim, da če razpravljamo o SKP, da je to za nas velika priložnost, da govorimo tudi sami o tem, da če želimo ustvariti pogoje, ki bodo izboljšali kakovost življenja in če želimo ohraniti ljudi na podeželju, zato bomo potrebovali po eni strani čim več sinergije med strukturnimi skladi v celoti, hkrati pa bomo potrebovali tudi opredelitev horizontalnih politik, na ravni skupnosti in na ravni finančne, finančne politike. Torej, naša razprava mora biti še širša. Hvala. Gospa Luling, prosim. Ja, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, ko je gospod Čološ 18. novembra bil pri nas, sem z mnogimi kolegi ugotovila, da so cilji njegovega dokumenta sicer v redu, hudič pa je v podrobnostih in to so zelo splošni predlogi o splošni usmeritvi politike. Te moramo natančno analizirati zato, da mu povemo, kam naj potovanje gre po našem mnenju in kam ne. Mislim, da je pomembno, da v Evropski uniji in tudi zunaj Evropske unije jasno povemo, da je naša pravica, da oblikujemo skupno kmetijsko politiko, ki predvideva kmetijstvo v vseh regijah in ki zagotavlja pravico kmetov do primerljivega dohodka, ki ustreza tudi drugim skupinam v prebivalstvu in to eh, ne smemo zagovarjati samo znotraj Evropske unije, temveč tudi do tretjih držav, naprimer AKP in podobno, ki eh, namreč menijo, da smo mi krivi za njihove težave. Eh, dostojno eh, preživljanje sedanjimi cenami eh, živil ni možno, kajti te cene ne krijejo niti proizvodnih stroškov. Potrošniki pa seveda profitirajo zaradi nizkih cen in mi moramo jasno pokazati, da neposredne pomoči, ki se plačujejo kmetom za nego krajine, da so pač ta plačila nujno potrebna. Če sem pravilno razumela, želi eh, komisar za kmetijstvo zagotoviti z zeleno SKP, češ, da pač bi na ta način bolje eh, prepričali ljudi o tem, da so stroški za SKP potrebni. Torej, spremljivost eh, za SKP bi porasla. No, lepo in prav. Pridružujem se temu, kar je povedala naprimer gospa Reimers, kar je povedala gospa Köstinger. Ti so to povedali bolje, kot to znam jaz v nemščini. Jasno mora postati, da bo bolj zelena SKP vplivala na kmete in njihov dohodek. Ne sme priti do povečanja birokracije in zmanjšanja gospodarjanja na kmetiji. Včeraj sem govorila tudi z mladimi kmeti iz Luksemburga, ki so svarili. Rekli so, da se ne sme zgoditi, da usilimo kmetom še več birokracije, kot smo to storili z navskrižno skladnostjo. In eh, ne sme se zgoditi, da bi eh, to zeleno zgago imeli v prvem stebru, kaj ti za prvi stebr tudi ne bo več denarja. Zato se tudi ne sme zgoditi, da bi nadomestila za več zelenega umestili v prvi stebr, to mora ostati v drugem stebru in tisti, ki pač menijo, da to morajo storiti, morajo iz tega dobiti nadomestila. In ne nadomestila za uh, uh, območja slabšimi pogoji bi morala ostati v drugem stebru. No, sprašujem se, koliko eh, je stala strokovnjakinja za eh, svoje eh, zmedene izjave ki jih je včeraj povedala tudi kmetje so povedali da je bilo nerazumljivo jaz sem žal morala oditi ali pa hvala bogu da sem odšla predsedniki morajo biti vabijo Eh, strokovnjake, tako imenovane strokovnjake, kajti redko kdaj sem eh, slišala toliko zmedenih izjav o kmetijstvu kot včeraj o te eh, strokovnjakinje. Kmetje so izklopili svoje slušalke in niso hoteli več poslušati. Prosim, predsednik, bolje eh, bodite pozorni na to, kako boste porabili denar našega odbora. Hotela sem tudi nekaj povedati o zgornjih eh, mejah za neposredna plačila aktivnim kmetom. Tu moramo biti previdni in bo svarim pred zlorabami. To Eh, poznamo. Eh, lahko se izogibajo tem zgornjim mejam. Iz ene kmetije naredijo tri, štiri kmetije, ena je v lasti moža, druga v lasti žene, tretja v lasti otrok in tako naprej. To poznamo. Mi moramo biti previdni pri zgornjih mejah. Mislim pa, da bomo dobili spodobno večino v tem odboru in uh, zagotovili bomo uresničitev ciljev in uh, ohranitev skupne kmetijske politike, ki si tudi zasluži svoje ime. Hvala. Hvala, gospa Luling. Hotel sem vam zagotoviti, da kar zadeva delo strokovnjakov, smo to odločitev sprijeli skupaj. Ni je pre, sprijel eh, predsednik sam. Najprej Ashworth, prosim. Uh, um, Hvala lepa, gospod predsednik. Poslušal sem vse, kar smo že lahko slišali, še zlasti to, da bi naj močno podprli skupno kmetijsko politiko. Ne le zato, ker imam pred očmi določeno statistiko, namreč, ko je moje prebivalstvo v moji državi 11 odstotkov razpoložljivega prihranka oziroma prihodkov poskrb, eh, porabi za hrano, je povprečni prihodek evropskega kmeta zgolj 50 odstotni v primerjavi s povprečnim prihodkom splošnega evropejca. Skratka, ne moremo imeti uh, take skupne kmetijske politike, ki bi ne povišale cen izdelkov. Še nekaj bi opozoril, namreč pomembno se je zavedati proračuna. Naj to ilustriram. Doslej smo od komisije videli le seznam želja, z katerega si lahko marsikdaj, marsikdo vsak nekaj najde, vendar pa je ta reformni predlog zelo obširen. Če želimo um, dejansko doseči nek sporazum, ki bo razumen, se moramo tukaj osredotočiti na nekaj vidikov. Razumem, da komisar si želi, da bi imeli bolj zeleno skupno kmetijsko politiko, da bi se odmaknili od historičnih plačil in tako naprej. Vse to so rele relevantne teme, ampak meni se zdi to še nekaj, kar bo prineslo še dodatne zaplete, še več. Um, birokracije in dodatne stroške za panogo, kar po mojem gre v povsem napačni smeri. To, kar pa mi je jasno, je, da kakorkoli že bomo videli več zahtev od skupne kmetijske politike, tudi že v obstoječih strukturah, kajti klic po poštenejši razporeditvi bo imelo bo imel velik um, vpliv, velike posledice. Tudi nove države članice želijo biti bolj upoštevane. Vse to bo pomenilo velike finančne zahteve do proračuna. Ampak še nekaj, ta proračun bo v vsakem primeru manjši, kot je. In z proračunske perspektive to, kar potrebujemo pri vseh elementih, še zlasti pa pri skupni kmetijski politiki, je večja prožnost. Torej biti moramo zmožni odzvati se na nove okoliščine. In to je bila vedno šibkost tega sistema, nekaj, kar moramo popraviti. Še zlasti, če imate manjši proračun, pa je potreba po prožnosti znotraj tega proračuna izjemno pomembna. To pravim, zato ker sem tudi član odbora ŠUR, ki naj bi opredelilo reformo celotnega proračuna. Naj povem, da je eh, poročevalec v tem odboru predstavil tri rešitve za šest poglavi evropskega proračuna. Po tem eh, pogledu bi SKP povezali z energetskimi in podnebnimi vprašanji. Torej, kar me skrbi je, SKP trenutno predstavlja 42 odstotkov celotnega proračuna. Ni pa vprašanje uh, um, ali se bo ta odstotek zmanjšal. To je vsekakor gotovo. Zato pravim, da potrebujemo večjo osredotočenost, večjo jasnost in bolj se moramo zavedati naših namenov. Če želite to kmetijsko politiko predstavljati kot družbeno, kot okoljsko, kot kmetijsko politiko hkrati in kot podeželsko eh, politiko hkrati, bomo tukaj zelo ranljivi. Po mojem mnenju je moč SKP prav v tem, da zagotavlja hrano. Imamo 5 milijonov ljudi, ki, 500 milijonov ljudi, ki jim ta politika koristi. Ne le nekaj 15 milijonov ljudi. Skratka, bolj se moramo zavedati naših ciljev, bolj moramo vedeti, na kaj se sredotočamo pri skupni kmetijski politiki. Hvala. Grazie, Hvala, kolega Ashworth. Vsi moramo seveda razložiti, da skupna kmetijska politika ni samo politika za kmetovalce, temveč za vse evropske državljane. Samo tako nas bodo vsi podprli, tako bomo imeli eh, podporo parlamenta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora com o microfone. Uh, eu gostaria de começar por dizer que a Comissão. Uh, ah, voilà. Tile sem povedati, da, sporoč, da se v glavnem strinjam s sporočilom komisije, glavn, eh, po drugi strani pa eh, to pomeni tudi določeno zaskrbljenost. Smo v, bo, smo v božičnem času in tako je, da imamo neko lepo škatlo, v katero lahko damo lepo darilo, ampak trenutno imamo samo to škatlo in ne vemo, kakšno bo darilo, kaj bomo dali v ta v to škatl, škatlo. Torej, o tem bomo očitno razmislili pozneje. To škatlo imamo in mene pa skrbi, kakšno bo darilo, ki ga bomo dali not. In to je treba seveda tudi dobro predstaviti. Nekateri so govorili o strukturi skupne kmetijske politike in bilo je govora o tem, da se odpravijo stebri, da se, ali pa tudi, da se poveča število stebrov od dveh na tri jaz sem uh, vesela, da je komisija ostala pri dveh stebrih in razen tega mi je tudi všeč, da se govori o javnih dobrinah in tu se govori veliko o javnih dobrinah in mi razlikujemo med javnimi dobrinami prve in druge generacije in vesela sem, da se je uveljavila ta ideja. V sporočilu piše, da je glavni cilj skupne kmetijske politike eh, proizvodnja eh, Eh, visoko kakovostnih živil, eh, ki so tudi varna, to, eh, ta cilj nam je seveda povsem jasen. Nekateri pa so kljub temu hoteli spremeniti vse, postaviti na glavo in hvala Bogu jim to ni uspelo. Nekateri so hoteli, da ne upoštevamo tega, kar je bistveno za kmetijstvo, pri tem mislim predvsem tudi na okoljevarstvenike, ki so izvajali velik pritisk in ki so hoteli spremeniti skupno kmetijsko politiko v zeleno politiko. In ko bomo imeli na voljo dokončno različico dokumenta komisije, oziroma tudi sedaj se že, vi, že ugotavljamo, da se je vendarle ukrepila, okrepila ta zelena komponenta. Ni kaj ne smemo pozabiti. Razpravljamo o skupni kmetijski politiki, ne o okoljski politiki, ki je nekako prikrita v tej kmetijski politiki. E, mi govorimo o kmetijski politiki. Okoljska politika je. E, umeščena kje drugi. Kar zadeva uh, zeleno komponento, sprašujem komisijo naslednje. Govori se veliko o podnebnih spremembah. To je nekaj, kar pa se potem ne izdela, kar se nekako ne dodela in nekako se zdi, kot da bi kmetijstvo imelo glavno vlogo pri boju proti podnebnim spremembam. Vemo, da je v zadnjih letih kmetijstvo uh, Eh, izvedlo določene ukrepe, torej da je storilo več kot druge panoge v boju proti podnebnim spremembam, ampak ne moremo pa pričakovati, da bo kmetijstvo edino, ki se bo borilo proti temu pojavu. Torej, vidimo, da je ta zelena komponenta vedno, več, vedno močnejša. Gre za eh, ravnovesje med bolj zeleno eh, zelenim kmetijstvom in proračunom, eh, za katerega pa nismo pripravljeni dati več sredstev na razpolago. Ampak ti dve, ti dve stvari ste povezani in zato smo v dilemi, ki jo moramo rešiti. Torej, to so moje skrbi. Eh, razen tega želim postaviti tudi še vprašanje, ki je zame, ki prihajam iz Portugala, torej iz eh, Zazorskih otokov, iz odročnega kraja torej gre za eh, mala, male kmetije. In sprašujem, kdo so ti mali kmetje, male kmetije, kakšni so kriteriji, eh, kako opredeljujemo ta pojm eh, in eh, ali nam bo sploh uspelo najti neko skupno definicijo. Torej, govori se tudi o plačilih območjem z omejenimi možnostmi. Večina plačil pa ostaja v drugem stebru in to pomeni sofinanciranje. Če se govori o sofinanciranju, ko eh, države članice se borijo proti globokim proračunskim krizam, to pomeni, da bodo območja z omejenimi možnostmi ostala to, kar so ali, so, ali da se bo še poslabšalo. Torej, želim zaključiti eh, in povedati nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno, to, kar si pričakujem. Torej, jaz si želim bolj pravično skupno kmetijsko politiko kot darilo, ki ga bomo dali v to škatlo. Ampak kaj to pomeni? Torej, to je porazdelitev na hektare. Ali bo tako nastala bolj pravična politika? Torej, seveda potrebujemo tudi dejavnike za mm, korekcije. E, torej, ali bo vse ostalo tako, kot je? E, Torej, če tisti, ki dobivajo več, bodo v prihodnje tudi dobivali več, tisti, ki dobivajo manj, pa bodo še naprej ostali na tem nivoju, potem ne bomo imeli nič od tega božičnega darila. Hvala. No ja, lani nam je božiček prinesel Lizbonsko pogodbo in s tem tudi obveznost, da se ukvarjamo s temi zadevami in da imamo tudi eh, možnost soodločanja. Pri tem, gospa Megines, prosim. Hvala, gospod predsednik. Upam, da sedaj ne bom kot zadnja govornica morala nositi celotne odgovornosti, ampak današnji komentar izjutraj velja tudi za danes. Popovdne podpiram mnenje gospoda Ashworta glede proizvodnje hrane in njenega pomena. Evropski potrošniki niso bili veseli, ko je uh, bil, ko smo imeli pomankanje hrane in je cena zrasla. Mislim, da ni prav, da se osred, o, opravičujemo za to politiko, ki zagotavlja kakovostno hrano našim potrošnikom. Vendar pa vem, da je komisar moral nekako upravičiti svoj predlog, kajti ta predlog domneva, da smo, stojimo na napačni nogi in da naš položaj ni močen. Mislim pa, da to ni prav prihajam pravkar z oddelka za proračun in okvarjam se s proračunskimi zadevami. Zato bi želela povedati, da tudi tam obstajajo resnične skrbi. Ali dejansko skušamo naše zamisli nekako sedaj utisniti oziroma prilagoditi določenemu znesku, določenim sredstvom. Tega ne bi smeli početi, čeprav se bojim, da je šla današnja razprava prav v tej smeri. Uh, Naj ponovim nekatera vprašanja, ki sem jih zastavila komisarju. Povedala sem mu, da ima tri možnosti v tem dokumentu, ena pa je izbrana. Če smo iskreni kot zakonodajalci, potrebujemo informacije o vseh treh možnostih, vedeti moramo, kakšen bo njihov vpliv, razumeti moramo kakšne so naše možnosti in kako bodo vplivali na kmete, na prehrambeno industrijo po vsej Evropski uniji. Teh informacij zaenkrat še nismo prijeli, saj po mojem mnenju ne. Uh, potem ko komentiramo poštenost, mislim, da je to vprašanje dejansko verodostojno. Kdorkoli ima otroke, ve, da nihče ne meni, da so stvari v gospodinstvu pravično porazdeljene. Vsak otrok pravi, da si do njega nepravičen, čeprav skušaš vedno biti izjemno pravičen do vsakega od njih. On je trenutno v moji streljni liniji. Tako da tukaj E, govorimo o zelo težavnem konceptu, ki ga želimo uzakoniti. Naj sedaj povem nekaj o konceptu plačil na površino. Zdi se mi, da to le dodaja oziroma da to veča stroške proizvodnje, kajti to pomeni tudi najmnino za, povr za te površine. Če omejimo te subvencije, ja, morda bomo s tem odgovorili na skrbi tistih, ki jih skrbijo visoka plačila posameznim kmetijam. Ampak morda si velike kmetije zaslužijo plačila, če so dejavne pri proizvodni hrani. Tako da to so zelo težavni koncepti, ki jih je težko uzakoniti. Mislim, da potrebujemo daljšo eh, in eh, poglobljeno razpravo o tem, kako bo to vplivalo na proizvodnjo hrane, kajti okrog tega se suče naša eh, razprava. Vprašanje dejavnih kmetov. Meni se zdi, da so Vsekakor, da bi morali biti dejavni kmeti tisti, ki imajo koristi od teh plačil. V nekaterih državah članicah je očitno morda drugače, ampak pogledati si moramo, v katerih državah članicah obstajajo ti problemi, kje se denar ne steka. Uh, na mesto dejavnim kmetom, uh, golfiščem in tako naprej. Tukaj dejansko moramo vedeti, vedeti, v čem je problem, da ga bi lahko sploh lahko rešili tudi, ko govorimo o dejavnem kmetu, se moramo vprašati, ali je to nekdo, ki eh, deluje, eh, ki, ki opravlja kmetijsko dejavnost polni čas, ali gre za nekoga, ki poučuje ob kmetijske dejavnosti. Skratka, to so vprašanja, za katera moramo imeti več substance, več snovi, če želimo sprejeti pravilne odločitve. Prav tako se mi zdijo komentarji glede ozelenitve prvega stebra še vedno veljavni. Skrbi me, da bomo ta sektor preveč regulirali, čeprav so prihodki že nizki. Tudi me skrbi to, da kar naprej poudarjamo neposredna plačila, premalo pa poudarjamo trge. Če se ne bomo pogledali, kako deluje trg in kako bi lahko zagotovili boljši donos, boljši zaslužek kmetov, če bomo lahko samo, se posvečali samo eni na modelu zgodbe, potem ne bo to dovolj. Kajti tudi regulativa trga je povezana z varno skrbo s hrano. Poslušali smo to razpravo in ne zdi se mi, da je bila danes kaj globlja od prejšnjič. In bojim se, da dokler ne bomo imeli zakonodajnega predloga strani komisije v rokah, da se bomo dejansko, da bomo ja, dejansko zagrizli v meso. Čeprav se zavedam, da nekateri skušajo odvrniti našo pozornost od nekaterih podrobnosti. Ni pa mi všeč, da se to dogaja in to iz razlogov, ki sem jih pravkar pojasnila. Hvala. Hvala vsem za prispevke. Gospod Tasos, 18 eh, prispevkov smo slišali, 18 eh, različnih vidikov, ampak vsem gre za stabilno Eh, skupno kmetijsko politiko, ki bo izpolnila želje kmetovalcev in eh, tudi eh, državljanov. Sedaj pa ima besedo direktor generalnega direktorata za kmetijstvo, gospod Tasos. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za vaše komentarje in tudi za delo, ki je bilo opravljeno in tudi za spisek vprašanj ne menim, da teh 74 eh, vprašanj izčrpava vse možne vidike, ki bi jih lahko omenili. Morda bom z kakšno vprašanje odprl tudi sam v tem prispevku. Skušal bom dati nekaj splošnih komentarjev in pojasniti nekaj elementov tega sporočila. Ne toliko glede konkretnega predloga, ki ga bomo predložili kasneje, kot dobro veste, temveč bolj glede trenutnega položaja, kakršnega imamo s tem sporočilom. Če začnemo s komentarjem, da je to spisek želja, mislim, da moramo biti bolj konkretni glede tega, zakaj to sporočilo imamo, čemu je namenjeno. Gre za to, da je to odziv na javno razpravo, ki se je odvijala na pobudo našega komisarja, ki je želel, da bi preučili, kaj si širša javnost misli o prihodnosti skupne kmetijske politike. Očitno vseh vprašanj, eh, ki so išla iz te razprave, nismo rešili, vendar trenutno več vemo o splošni orientaciji in tudi več vemo o tem, na katerih področjih imamo vpraš, eh, odgovore in kje moramo te odgovore še najti. Naj povem nekaj glede teh treh možnosti, glede katerih je do nekaj zmede. Vse tri možnosti so realistične možnosti, ki so išle iz javne razprave. Prva možnost je ta, ki preučuje morebitni vpliv prerasporeditve podpore in upošteva dejstvo, da bo to v nekaterih državah članicah dejansko imelo velik vpliv ta možnost pravi, da je pri takem velikem vplivu treba potegniti zavoro. Skratka, gre za možnost, ki je bila zelo globoko preučena, temeljito preučena. Tudi tretja možnost je taka, ki odraža zamisli, ki ne prihajajo zgolj iz nekaterih držav članic, več tudi iz nekaterih think tankov, torej je podkrepljena številnimi analizami. Imeli bomo zelo podrobno oceno vplivov vseh treh možnosti z dodatnimi informacijami o drugih dveh možnostih, kaj se zgodi, če ne spremenimo prav ničesar in kaj se zgodi, če odpravimo vse. Zato namreč že imamo rezultate. Ocena vpliva in proces ocene vpliva prihodnje SKP se je že začela lanski maj. Tu je sodelovalo 27 skupin znotraj generalnih direktoratov. Imeli smo že sedem sestankov, kjer smo se osredotočili na analizo teh možnosti. 3. novembra pa smo sprožili tudi posvetovalni dokument o oceni vpliva s konkretnejšimi vprašanji in s konkretnejšo opredelitvijo problema glede naše prihodnje poti. In povabili smo javnost naj predstavi specifične odgovore do januarja, do srede januarja, tako da bomo lahko te razmisleke vključili v naše predloge. Glede vaših vprašanj, največ se jih navezuje na medsebojno povezavo med prvim in drugim stebrom in na neposredna plačila. Nekaj pa moramo takoj povedati, že začenši z eh, naslovom eh, sporočila. To sporočilo govori o hrani, o okolju in o, o zemljih. Vsi ti tri elementi so sestavni deli kmetijske politike. Nikoli ne dajemo vtisa, da pri SKP ne gre za proizvodnjo, ampak SKP ne pomeni zgolj proizvodno kmetijskih pridelkov in proizvodov. Že nekaj časa pravimo, da kmetijstvo ni povezano zgolj s proizvodnjo hrane, temveč tudi z zagotavljanjem kmetijsko-okoljskih storitev. In to v današnjem kontekstu izzivov, s katerimi smo soočeni, postaja vse pomembnejše. In želeli smo pojasniti odnose med prvim in drugim stebrom. Zakaj? Ne želimo si premika kmetijsko-okoljskih ukrepov v prvi stebr. Vedno bo obstajala potreba po ciljnih ukrepih, ki se bodo posvečali kmetijskim rezultatom, hkrati pa bomo vedno morali upoštevati tudi včasih zelo lokalne specifičnosti in le države članice so lahko tiste, ki opredelijo te uh, posamezne cilje in jih tudi potem izvajajo. To, kar mi predlagamo, je, da bi imeli nekaj preprostih ukrepov, ki so že na voljo, nekateri so že del dobrih kmetijsko-okoljskih pogojev v državah članicah. In izboljšati želimo zagotavljanje osnovnih javnih dobrin, ki izhajajo iz eh, neposrednih plačil. Naj gre tukaj za travinjo, za ekološko praho ali kaj takega. Tukaj ne govorimo o ukrepih, ki so neznani kmetom. Nekateri od teh ukrepov se že izvajajo. In tukaj imamo zanimiv element kritike, ki prihaja z dveh strani. Po eni strani nam pravijo, da hočemo stvari le še bolj zaplesti, To vsekakor ni naš namen. Po drugi strani pa nam pravijo, da skušamo nadomest, plačevati nadomestila kmetom za to, kar že počnejo. V realnosti pa je resnica nekje na pol poti. To, kar skušamo doseči, je, da opredelimo posamezen tip ukrepov, pogojev in območij, kjer je te ukrepe treba izvajati. Pri tem pa seveda želimo imeti vse čas pred očmi, da ne želimo še bolj zaplesti kompleksno situacijo. Ključni cilj neposrednih plačil pa ni le v tem, da zagotavljamo dohodkovno podporo, temveč tudi, da zagotovimo osnovne javne dobrine, ki so potrebne. Upoštevali smo tudi dejstvo, da obstajajo določene regije, ki imajo posebne značilnosti, lahko temu rečemo naravne omejitve ali karkoli pač želite. Državam članicam dajemo možnost, da to upoštevajo, ko skušajo uravnotežiti podporo znotraj same države članice. Potem, kar zadeva majhne kmete, dejavne kmete, omejitev plačil, vsekakor so to vprašanja, s katerimi se obadamo tudi mi sami. Vprašanje dejavnih kmetov je sedaj zazelo povsem eh, novo razsežnost, kajti običajno ne podpirate proizvodnje hrane same, temveč tudi zagotavljanje hrane Eh, storitev? Kje tukaj potegniti črto? Tukaj moramo najti konkretne odgovore in nekateri ti odgovori ne bodo nerelevantni za to, kaj bomo opredelili kot majhnega kmeta in tako naprej. Predviduje, predvid, predvidevam, da majhen otrok še ne more biti dejaven kmet in podobno. Postaja pa tudi še težja vprašanja. Naprimer, ali obstaja skupna opredelitev majhnega kmeta, dejavnega kmeta, ali bo ta opredelitev veljala za vse države članice, ali se bo vedno govorilo o enakih površinah in tako naprej. In tukaj moramo resnično uravnotežiti potrebo po dodatni podpori za majhne kmete z potrebo, da ne povzročamo strukturnih problemov pri prilagajanju našega kmetijstva. Skratka, To so področja, ki so najbolj težavna in ki odražajo nove prednostne naloge skupne kmetijske politike, hkrati pa z kompleksnosti, ki je z njo povezana. Naj pomenim še nekaj tem, ki se navezuje na nestanovitnost cen in na upravljanje trgov. Spremljanje trgov je zelo splošen pojem. V novi situaciji, ko imamo novo kmetijstvo, vidimo, da so output cene kmetijskih surovin više, kot so zgodovinski standardi in da se bo to še nadaljevalo. To pomeni, da vsi tradicionalni elementi za posredovanje na trgih lahko predstavljajo le neke vrste varnostno mrežo. Videli smo, kako ranljivi so, ko je prišlo do krize, do mlečne krize. Vendar pa ne želimo, da igrajo to vlogo, kajti ne dajajo tržnih signalov, ki jih kmeti potrebujejo za prilagoditve. To, kar mi moramo storiti, je, da se osredotočimo na nov element, ki označuje kmetijski trg. To je nestanovitnost cen in nestanovitnost prihodka zaradi višjih vhodnih stroškov in podstroškov. In s tem so povezane nekatera zelo težka vprašanja, ki so nam vsem nova. In na ta vprašanja moramo najti nove odgovore in verjetno kombinacijo odgovorov. In sedaj naj, iščemo analizo vseh teh možnosti, kajti vsak sektor in vsaka država članica ne, mora, ne more priti do enakih pravih odgovorov na ta vprašanja. S tem bi gospod predsednik zaključil. To, kar bi vam obljubil, pa je v procesu priprave ocen vplivov, ki bo vsekakor moral se zaključiti pred zakonodajnim predlogom, bomo zagotovili vse nove informacije, ki so pomembne za tudi vašo analizo in našo analizo in seveda bomo vedno tudi na voljo za vsaka dodatna vprašanja, ki bi jih vi imeli. Grazie al direttore Tassos. Hvala, gospod direktor Tassos. Mislim, da moramo res sodelovati na tem področju in tudi delovna skupina, ki je bila ustanovljena skupaj s poročevalcem gospodom Desom in tudi poročevalci v Senci bodo sodelovali z komisijo. Na vsak način bomo prispevali k temu, da bo zakonodajni predlog komisije v največji miri upošteval tudi naše želje se bomo o tem morali potem tudi glasovati. S tem smo končali to razpravo. Če bi gospod Des lahko ostal, bi sedaj imel možnost, da se odzove na razpravo, ampak že na začetku razprave je rekel, zakaj nas mora zapustiti prej. Zato bomo sedaj prekinili to razpravo o skupni kmetijski politiko do leta 2020. Sedaj sledi nekaj minut odmora in eh, bomo počakali na Georgia Lina in na predstavnike pravne službe parlamenta in komisije in potem se bomo lotili naslednje točke eh, in sicer gre za gensko spremenjene organizme. Čez nekaj minut bomo nadaljevali. Hvala.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 Jean-Jean Sagrota. Jean-Jean Sagrota.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 začnemo oziroma nadaljujemo z delom. Zadnja točka na dnevnem redu, deseta točka sprememba direktive. Prosim, da sedete. Modifica direktiva. Sprememba direktive 2001 glede možnosti, da države članice na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo goj, gojenje gensko spremenjenih organizmov. Po prvi izmenjavi mnen o tej kočljivi temi, ki je potekalo konec oktobra, so se pojavili novi elementi. E, slišali smo negativne odzive ministrov za kulturo in za okolje pravna služba sveta je izrazila eh, ostre kritike na račun predloga komisije. Danes sta tu dva predstavnika pravne službe Evropskega parlamenta, gospa Marija Gomez Leal in gospa Joana Nastopopolo, ki bosta predstavili analizo naših eh, pravnikov. Potem pa bom jaz postavil nekaj vprašanj. George Lyon me je to prosil, ker eh, žal ni mogel priti na ta sestanek in upam, da bomo prejeli tudi odgovor na nekatera vprašanja, ki jih je pripravil naš pročevalec. Sedaj ima besedo pravna služba našega parlamenta in prosim obi predstavnici, da ste čim krajši. Hvala. Maria Gospa Marija Gomez Leal. Oui, merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mi smo prejeli Eh, dokumente in pripravili smo tudi mnenje, ki ste ga vi tudi dobili in jaz sedaj ne bi ponavljala tega, kar smo že razložili v pisni obliki. V eh, zahtevi odbora za okolje je eh, bilo zaprošeno, naj razložimo, kako je pravzaprav z pravnimi vidiki. Torej, ta direktiva 2001-18 govori seveda tudi o tveganju za zdravje eh, in okolje in predvedeva harmonizirani postopek. Eh, torej, države članice ne morejo eh, pravzaprav prepovedati gojenje SO-jev na svojem ozemlju, če so ti bili prej odobreni v harmoniziranem postopku. Se pravi, eh, ti GSO-ji eh, svobodno krožijo po eh, ozemlju skupnosti. E, to je tudi v skladu s členom 114 Lisbonske pogodbe. Pravna podlaga pa mora biti v skladu z namenom besedila in to v tem primeru drži. Odbor pa sedaj predlaga spremembo direktive in nov člen, ki ga lahko vključimo v obstoječi okvir. Mi menimo, da ta predlog sodi v ta okvir in ne spreminja tega eh, splošnega okvira. In služba meni, da je to možno v tem okviru na podlagi te eh, pravne podlage, ki je bila izbrana. Torej, kaj pomeni ta novi člen odbora? tu piše, da lahko države članice sprejmejo restriktivne ukrepe glede GSO-jev, kadar obstajajo tudi drugi razlogi razen eh, zdravstvenih eh, tveganj in če je to v skladu z pogodbo. In kaj pomeni eh, v skladu s pogodbo? To pomeni v skladu s pogodbami, kot to razlaga sodna praksa. Se pravi, ta člen je v skladu z splošnimi pravili in eh, to je treba vedno uh, opre, uh, interpretirati restriktivno in države članice tega ne morejo interpretirati široko. Tu gre torej za stvari, ki morajo biti v splošnem interesu in ne zgolj v gospodarskem eh, interesu in kadarkoli država članica govori o splošnih koristih, eh, sodišče zelo natančno eh, preučuje, ali so razlogi utemeljeni in potem, če so utemeljeni, ali so proporcionalni, se pravi, ali se s tem dejansko ščitijo zgolj interesi, ki so omenjeni. To zahteva seveda tudi oceno vprašanja, ali ne obstaja manj restriktiven ukrep, ki bi služil istemu cilju. Torej, tu je treba upoštevati vse te pogoje, ki jih predvideva sodna praksa. Po našem mnenju ni nobenega dvoma o pravni podlagi. Edina stvar, vendar to je bolj tehnična opomba, Eh, je seveda vprašanje tehnične eh, koristi. Kaj ti v pogodbah je zelo veliko omejitev, zlasti kot to tudi eh, razlaga sodna praksa. In tu je treba seveda natančno razložiti, čemu ta člen in kako naj bi se udejanjal ta člen. Potem pa so obstoj je treba še preučiti potem eh, kompatibilnost z eh, GATOM in eh, drugimi svetovnimi organizacijami. Torej, to lahko sedaj povemo, smo pa seveda na voljo še za eventualna druga vprašanja. Hvala lepa. No, če se strinja pravna služba in ker smo pripravili vprašanja, na katere je treba odgovoriti. Bom jaz prebral ta vprašanja in potem lahko odgovor že vsebuje, oziroma lahko ustrezno odgovorite na ta vprašanja, ki jih bom jaz prebral v imenu poročevalca, ki ga ni. In potem bomo seveda raz, odprli razpravo o tem prvo vprašanje. Seveda lahko odgovori tudi predstavnik komisije eh, direktorata za zdravje. Prvo, ta ali je potrebna ta ali je potreben tak predlog zaradi priporočila o soobstoju, ki eh, omogoča držav, državam, da omejijo ali tudi pre, oziroma omejijo gojenje GSO-jev na določena območja. In ali eh, gre predvsem tudi za eh, Torej, ali ne bi bilo bolj enostavno, in to sprašuje naš poročevalec, če bi spremenili člen 26a, ki urejajo eh, obvezujoče določbe za soobstoj in da bi tam predvideli večjo fleksibilnost. Drugo, drugo vprašanje, ker veliko nacionalnih blat. Ki, blok, ki lahko tudi blokirajo eh, Ehm, odločitve v svetu, ehm, ali eh, se naj sploh naprej ukvarjamo s tem vprašanjem, ker je ja obstaja dovolj držav, ki so proti temu gojenju. Kako lahko Evropski parlament spremeni predlog, upoštevajoč dejstvo, da pravne službe sveta, komisije in parlamenta na osnovi člena 140 pogodbe temu ostro nasprotujejo. Četrto vprašanje, zakaj komisija ne deli mnenja svetom oziroma ne deli. Uh, uh, uh, Torej se s svetom ne sestane, da bi uh, spregovorili o razlogih za uh, uh, omejevanje gojanja GSO, tako da bi lahko sprejeli odločitev, ki bi uh, imela podporo vseh. Torej, gre predvsem tudi za restriktivne, uh, restri, restriktivne določbe, niso pa jasne, uh, jasni razlogi za te ukrepe. In še eno vprašanje. Potrebujemo več jasnosti glede možnega konflikta z svetovno trgovinsko organizacijo, o ukrepih, ki jih sprejemajo države članice v zvezi s tem, kako doseči to jasnost. Komisija želi državam člani, da želi državam, čl, ali želi dr, eh, komisija. Um, pomagati državam članicam pri tem, torej razrešiti ta konflikt tudi z svetovno trgovinsko organizacijo. Gre predvsem tudi za uporabo eh, gensko spremenjenih semin, če se eh, za prepoved ne uporabljajo znanstveni razlogi. Pa še dve vprašanje. Če država članica. Uh, mora odgovoriti na pritožbo strani eh, Svetovne trgovinske organizacije. Eh, ali je tudi komisija p, eh, pristojna za to, da brani državo članico? In zadnje vprašanje, zadnje vprašanje komisija, ali želi komisija eh, odgovoriti tudi na eh, Eh, pomisleke eh, pravne službe Evropskega parlamenta, ampak to bomo lahko razrešili danes. To so vprašanja, ki jih je pripravil George Line in ki sem jih jaz prebral. Seveda bo tudi predstavnik komisije se lahko odzval na to in jaz bi celo predlagal, da najprej damo pred besedo predstavniku komisije in potem predstavnici pravne službe, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi rad povedal, da smo zelo zadovoljni, eh, da smo lahko prebrali mnenje pravne službe Evropskega parlamenta. To ni skrivnosa nikogar, da smo brali tudi mnenje eh, sveta z veliko velikim strahom in strahom smo pričakovali tudi mnenje pravne službe parlamenta. Vendar potem, ko smo ga prebrali, lahko ugotovimo, da je pravna služba parlamenta potrdila mnenje pravne službe komisije in bili smo zelo zadovoljni. Torej naj odgovorim najprej na zadnje vprašanje gospoda Lajona. Torej ni bilo predvideno, da dam uradni odgovor. Ne vem, ali boste zadovoljni z ustnim odgovorom. Vsekakor pa lahko potrdimo, da je mnenje eh, vašega, vaše pravne službe za nas eh, zelo zadovoljivo. To smo vzeli na znanje in eh, tudi nimamo pravzaprav namena odgovarjati na en razen, če za to v pisni obliki ne zaprosite. Torej, ustno naj bo dovolj, da smo zadovoljni. Sedaj pa k vprašanjem. Prva, ali je ta predlog potreben? Naš odgovor, da, zato, da se razčisti pravna situacija, kajti veste, v starem sistemu oziroma sedanjem sistemu je tako, da če sprejmejo države članice zašitne eh, klauzule v nasprotju s eh, skupnostno zakonodajo, se moramo Eh, pravzaprav eh, boriti proti tem zaščitnim klauzulam. Svet je to vedno zavrnil in imeli smo pravni kaos. Eh, komisija ni hotela na sodišče, da obsodi države članice. Predsednik Baroso je hotel razčistiti situacijo in je predlagal ta svežen ukrepov 13. julija gre torej za svobodo državih, eh, držav članic, eh, da odločijo o gojenju na svojem ozemlju. Da bi dovolili in da bi omogočili eh, državam članicam, da omejijo ali prepovejo gojenje, smo morali spremeniti direktivo in v ta namen smo pripravili predlog spremembe za člen 26b eh, direktive, po kateri države članice sedaj lahko odločajo sami. Drugo vprašanje gospodom eh, Lajona je eh, blokada manjšine v svetu ali ne zgubljamo časa. Torej, jaz nisem pravi, da odgovorim na to vprašanje. V tem trenutku smo v svetu za kmetijstvo in okolje imeli razprave, stališča niso vedno ista, v svetu za okolje so določene države članice proti, eh, vendar so v manjšini določene države članice, recimo polovica je za eh, preostale so pa čakale na mnenje pravne službe sveta, ki eh, je negativno za mnenje komisije, eh, zlasti glede pravne podlage, se pravi ne negativno mnenje glede vsega, temveč pravne podlage in čakali so tudi mnenje parlamenta. Torej imamo tri različna pravna mnenja, komisija od svet parlament eh, in sedaj se je treba odločiti. Mi nismo pesimisti glede tega mislimo pa, da ne zgubljamo časa, ko razpravljamo o tem in tudi pomembno je, da se govori eh, v vašem odboru in tudi eh, v celotnem parlamentu. Komisar tudi želi poglobljeno razpravo o tem predlogu eh, glede gojenja pravna služba je tudi prav povedala, da po letu 2012 bomo razpravljali o eh, pregledu celotne zakonodaje eh, o GSO-jih, sedaj pa govorimo samo o eh, odobritvi ali prepovedi gojenja v posameznih državah članicah. Tretje vprašanje. Kako lahko parlament dela, ko imamo nasprotujoča si mnenja pravnih služb. No, na to tudi ne morem odgovoriti. Četrnda vprašanje. Zakaj? se komisija ne strinja z drugimi razlogi, s katerimi države članice utemeljujejo prepoved gojenja. Mislim pravzaprav, da naši strani ni nekega nasprotovanja. Mi smo pripravljeni ustrezno sodelovati. Torej, vaša uh, pravna služba utemeljuje svojo, uh, svoje mnenje na uh, uh, javnem, eh, na, uh, eh, na javnih koristih in podobno, mi pa lahko govorimo o ohranjanju socialnih in kulturnih tradicij, možnost, na, lahko govorimo tudi o možnostih uh, kontrol, zagotavljanju Eh, uravnovešenosti, pri kmetijskih pogojih, potem tudi lahko govorimo o sobstoju konvencionalnih kultur eh, eh, GSO-jev in drugih. Torej, vse to je treba natančno preučiti. Eh, in to bo tudi predmet nove sodne prakse na sodišču. Mi ne moremo državam članicam eh, garantirati, če uporabite to ali ono utemeljitev, vas nihče ne bo napadlo oziroma ne boste prišli na sodišče. Eh, službe komisije lahko eh, edino garantirajo, če boste Eh, govorili o eh, javnosti, o javnem dobru, potem vas nihče ne bo mogel napasti. Torej, vsi pravniki bodo eh, razumeli to stališče, smo pa pripravljeni natančno tudi sporočati naše usmeritve na tem področju. Potem pa Svetovna trgovinska organizacija Naš predlog je kompatibilen s pravili STO-ja. Seveda nihče ne more garantirati in tudi mi ne, da ne bo kaka tretja država članica eh, STO-ja uložila eh, pritožbe proti takemu ukrepu šest držav članic je že sprejelo zaščitne ukrepe in so prepovedale določene vrste koruze, pa jih, STO, pa jih v STO-ju eh, zaradi tega eh, nobena država članica ni uložila pritožbe in podobno. Torej, stvari je treba preučiti, vendar stvari so dejansko kompatibilne z različnimi pravili STO-ja. Potem pa šesto vprašanje. Če država članica postane tarča napada tretje države zaradi diskriminacije, bomo mi pomagali tej državi članici pri obrambi to smo zagotovili, komisar Dali je to tudi javno zagotovil. Mi bomo pomagali državi članici pri obrambi proti pritožbam tretje države. Tako sem nakratko odgovoril na teh sedem vprašanj gospoda Lajena, čeprav ga danes ni. Nam je pa res žal, da ga ni, ker bi bila razprava zelo zanimiva. Hvala. Hvala komisiji za odgovor na ta vprašanja. Sedaj pa predlagam, da začnemo razpravo. Seveda pa lahko tudi eh, pravna služba eh, spregovori Stefan Lefol. Tudi meni je žal, da zaradi snega Žoš eh, Lajn ni mogel priti, tudi eh, jaz pozdravljam eh, njegovo delo. Ostaja pa tu še vedno problem, ki se nam tu zastavlja. Razumem to pravno razpravo. Videl sem da je argumentacija v skladu tudi z politično težavo. Tu imamo sicer eh, pravno argumentacijo, vendar za tem tiči politični problem. GSO-ji niso zgolj vprašanje pravil. To gre tudi za sam koncept kmetijstva in gre tudi za upoštevanje znanstvenega napredka in podobno mislim naslednje. Vprašanje, ki se zastavlja, je, kako eh, lahko država eh, prepove gojenje GSO-jev na sedanji podlagi eh, pri tej prepovedi ne govorimo o okolju, o higijenskih vidikih, temveč to lahko utemeljimo z drugimi kriteriji, socioekonomskimi eh, kriteriji, potem tudi z strateško izbiro in podobno. Zakaj? Torej, ne moremo stvari razložiti na pozitiven način. Vi ste dali odgovor, ki se mi je zdel pravilen in če se odločimo za neko izbiro in se odločimo za razvoj biološkega kmetovanja in zaradi tega eh, prepovemo GSO-je, zakaj to ni dovoljeno, zakaj tega ne smemo jasno povedati? končni fazi e, tu pri tej razpravi ne gre za zavračanje GSO-ja, temveč gre za organizacijo soobstoja v Evropi. Evropa v primerjavi z drugimi celinami in državami dela svojo izbiro, odloča se za kakovostno kmetijstvo ki ne želi kontaminacije za GSO-ji. Za to gre. To je treba zaščititi. In mi eh, pač pravzaprav ne moremo imeti zakonodaje, ki bi bila v nasprotju s tem. Torej še enkrat zastavljamo vprašanje. Zakaj ne smemo biti eksplicit eksplicitni in zakaj moramo biti implicitni. Meni bi bilo ljubše, če bi bili jasni, da rečemo pač, da želimo razvijati biološko kmetovanje, ekološko kmetovanje. Zakaj to ne sme biti razlog za prepoved oziroma neodobritev GSO-jo? Hvala. Mulțumesc, Stefan. Are cuvântul domnul Egniu. Hvala, gospod. Najlepša hvala. To je izredno, izredna situacija, ko strčita znanost in čustva. Eno vprašanje imam za pravnico. Zakaj kar naenkrat se uh, eh, STO pojavlja v tem argumentu? Le zato, ker govorimo o državah članicah. STO bi morali vključiti zdaj, saj za, so zaradi Evropske unije sedaj trenutno GSO-ji omejeno. Nekateri države delujejo drugače, druge manj, ampak ne vem, zakaj se kar naenkrat sedaj vključuje vse to STO. Zakaj smo jo upeljali v to napravo? Le zato, ker uh, naj bi države članice same sprejeli odločitev. Če si pogledamo razloge, ki jih je komisija navedla za negojenje GSO, torej kulturne prakse, izvajanje različnih tipov, uh, Eh, proizvodnje, orga, ekološka proizvodnja in tako naprej. Meni se zdi, da gre tukaj za nek mišmaš. Po drugi strani, druga stran kovanca je ta, da imamo Greenpeace, ki je običajno logi, lobiral proti GSO-ju, zdaj pa so deljenega mnenja in na britanske televiziji vidite neke višje uh, predstavnike Greenpeacea, ki pravijo, da so se prvotno motili. Skratka, če se sedaj glavna sila za tem nasprotovanjem krš, uh, nekako krči in potem mislim, da je treba razmisliti, ali je ta smer prava, kajti sicer bodo čez nekaj časa sodišča razlagala o tem, koliko dolgo lahko preverjamo te stvari. Ja, Steve Lafola bi vprašal nekaj, govori o kakovosti. Moje vprašanje pa je, kaj je večja kakovost? Ekološki Eh, krompir, ki ga je povsem ožgalo, ali uh, gensko spremenjen organizem, gensko spremenjen krompir, ki je zaščiten pred tem ožigom in je užiten. Euh, no, obstajajo seveda uh, določene stvari, ki jih uh, lahko se vama uh, jemo, pa niso v redu. Treba je res pregledati podlage. Dolan kontinuare domna Meginis. Um, nekako bom poskušala razsoditi med zadnjim dvima govornikoma. Konvencionalno kmetijstvo je še vseeno prevladojoče in skrbi me ta polarizirana razprava, ki pravi, da je eno bolje od drugega. In kakovost je dejansko subjektiven pojem. V moji državi so, je na tisoče ljudi umrlo zaradi um, lakote, ko ni bilo pridelka krompirja, to je bilo seveda v 19. stoletju, 1845. Če bi sedaj lahko gojili krompir, gensko spremenjen eh, krompir, bi ga verjetno mnogi želeli gojiti. Tako da tukaj je razprava dejansko tudi čustvena. Sedaj pa, če govorimo o soji, proteinih, ki jih uporabljamo za krmljenje naših živali in to krmo uporabljamo že več let, moramo vedeti, da je tukaj dejansko nekaj argumentov zelo čustvenih. Kar zdajva pravne argumente, morda je ura že pozna in nekoliko sem zmedena ob teh pravnih argumentih, ampak sprašujem se, ali je ta razprava morda zdaj prezgodnja, glede na to, da tudi. Uh, svet skrbi smer tega predloga. Čeprav seveda razumem, zakaj je komisija sklenila dati predlog na to temo. To predstavlja problem za nekatere države članice, ki ne želijo gojiti GSO-jev. Za druge pa se ta problem še ni pojavil. Z pravili so obstoja, bo po moje možno imeti različne tipe kmetijstva. In kako lahko tukaj koristimo potrošnikom in kmetom. Ne vem, tukaj vsakakor je treba dvigniti ozaveščenost in tudi spremljivost GSO-jev. In to bo verjetno se zgodilo, ko bodo pravni um, pomisleki nekoliko manjši. Če omogočamo našim potrošnikom, da sami izbirajo izdelke GSO-je ali ne GSO-je, bolj se s tem uh, desintegriral ta trg. To, ali naj bodo tukaj države članice nekoliko bolj prožne, je nekaj, kar moramo dejansko skleniti in to bo potem uh, rešilo marsikateri problem. Ich habe nur eine kleine Anmerkung. Und... Imam samo majhno pripombo. Če slišim, da obstaja tudi socioekonomske utemeljitve za politične odločitve, potem eh, imam eh, težave s tem, kajti to se lahko hitro tudi spremeni. Eh, že prej sem rekla, kako misli družba, ampak tudi družba razpreminja eh, svoje mnenje, tako kot je povedal znanstveni svet katoliške cirkve, da GSO in niso samo nekaj negativnega, temveč da imajo tudi pozitivno plat. Torej, mislim, da je bolje, če se držimo znanstvenih utemeljitev, kot pa samo nekih eh, razpoložen. Najlepša hvala. Glede na to, da ni nikogar, ki bi se še želel prijaviti k besedi, bom sedaj dal možnost komisiji, da odgovori na vprašanja, ki jih je slišala. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Slišal sem vprašanja in komentarje najprej, gospod Lefol. Predsednik Barroso je v svojem programu, ki ga je predstavil v septembra 2009, ob svoji ponovni izvolitvi govoril o tej svobodi gojenja. Ta svoboda gojenja eh, velja za države, ki niso hoteli gojiti GSO-jev in ne obratno. To ni tako, da tiste, ki eh, želijo gojiti te, pač morajo najprej zaprositi za to, eh, <clears throat> potem znanstvene podlage in EFSA. Da je pač eh, mnenje o GSO-jih, ki pač ne prinašajo tveganja za zdravje živali, človeka, ne, ni tveganja za okolje in znanost pravi, da GSO-ji predstavljajo nekaj varnega. In eh, politična strategija je bila, da se reče, tisti, ki ne želijo gojenja, morajo pač sprejeti pravno odločitev na nacionalni ali pa regionalni ravni. Eh, torej, To mora torej odločitev sprejeti regija, države članice in v tem primeru to velja samo za določeno ozemlje eh, države članice in ne za celotno Evropsko unijo. Torej, odločili so se za to strategijo, da pokažejo, da ima pač znanost eh, prvo besedo. Znanost mora pač povedati, da je GSO varen če pa obstaja kako tveganje za človeka, rastline, okolja, tu seveda eh, GSO ne bi bil odobren. Kaj pa zadeva semena? Tu ne gre za Eh, prepoved eh, trgovanja eh, s temi semeni. To ni predmet tega člena, gre za sajenje teh semen. Trgovanje je možno tudi v državi članice, ki je prepovedala gojenje, sajenje. To tudi razlaga to novo strategijo in države članice morajo torej utemeljiti prepoved. Vi govorite, zakaj ne bi bili bolj eksplicitni. To smo bili v drugem uh, dokumentu iz svežnja 13. julija. Tu gre za uh, dokument o soobstoju. Mi smo spremenili izraze v prvem dokumentu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 Torej, določene stvari so bile jasno opredeljene in sedaj imajo države članice več možnosti, da opredelijo pravila sobstoja, razdalje med posameznimi kulturami, konvencionalnimi in drugimi kulturami. E, torej, to besedilo lahko uporabijo za to, da zagotovijo ustrezne razdalje in podobno. Potem pa tudi prak e, kontaminacije, to je tudi zelo pomembna tema. Zakaj tu pri tej razpravi sodeluje STO? Ko se prepove gojenje, ki ne temelji na znanosti, se odgovorni za mednarodno trgovino hitro pojavijo in so zaskrbljeni in se sprašujejo, ali ne bo prišlo do ogrožanja ravnovesja z našimi trgovinskimi partnerji in ali ne bo prišlo do pritožb v posameznih panelih STO-ja in eh, ali ne bo prišlo do težav, kot naprimer pri hormonih v mesu. Evropa je se odločila, da bo ohranila prepoved eh, hormonov kot eh, pospeševalec rasti, mora pa plačevati očkodnine združenim državam. Tu je pač eh, vpliv STO-ja in mi se želimo seveda izogniti temu, da bi države članice in parlament Eh, zašle eh, v situacijo, ko bi imeli finančne težave s tretjimi državami. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala. Eh, Najlepša hvala komisija. Ja. S tem smo zaključili današnjo izmenjavo mnen in današnjo razpravo. Naslednji sestanek bo potekal 25. januarja 2011. Začeli bomo ob treh popovdne. In 26. januarja 2011 bomo začeli ob 10. uri in potem ob 3. uri popovdne. Najlepša hvala. Nasvidenje.